Nach der Tagesordnung folgt jetzt die Glede na dnevni red, sedaj sledi skupna razprava o štirih poročilih odbora za mednarodno trgovino. Tema je makrofinančna pomoč. Dve poročili gospoda Vitala Moreira, potem poročilo Miroslava Ransdorfa in poročilo Julija Winklerja. Najprej imajo besedo poročevalci, kot prvi pa bo govoril gospod Moreira. Štiri minute imate na voljo, izvolite. To sem jaz. Hvala, gospa predsedujoča, za besedo. Spoštovani gospod komisar, spoštovani kolegi in kolegice poslanci. Ker, je, ker se danes prvič oglašam na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, dovolite, da vse skupaj prav lepo pozdravim in naj vam povem, da sem res vesel in navdušen, da lahko sodelujem na tem zasedanju parlamenta, ki zastopa vse državljane Evrope. Če si pogledamo zadevo, ki je pred nami, vam z veseljem predstavljam dve poročili o dodelitvi makrofinančne pomoči Gruziji in Armeniji z namenom, da bi ublažili njihove proračunske težave in težave, s katerimi se srečujejo pri plačilni bilanci. To sta partnerja Evropske unije v okviru Evropske sosedske politike in ekonomska in finančna kriza ju je močno prizadela. To je sicer globalna kriza v zadnjih letih, v primeru Gruzije pa je bila kriza še bolj poudarjena. Zaradi neposrednih in posrednih rezultatov in posledic vojaških konfliktov z Rusijo lani. To pa je imelo za posledico tudi veliko število notranje razseljenih oseb. Tudi gospodarstvo Armenije je bilo zelo prizadeto zaradi posledic gospodarske recesije in zaradi močnega upada v ruskem gospodarstvu, kajti armensko gospodarstvo je močno odvisno od trgovine svojo veliko sosedo na severu. Kot posledica tega pa je, da je bila finančna in gospodarska kriza v teh dveh državah precej globoka. Ta dva predloga za dodelitev makrofinančne pomoči, o kateri govorimo danes, bi omogočila da bi se njihov proračunski pri, primankljaj zmanjšal in da bi se ublažile posledice, ki jih ima vse to na njihovo plačilno bilanco. Ko bosta ta dva svežnja seveda sprijeta in izvedena v praksi. V teh dveh poročilih pozdravljamo to, da naj bi razširili makrofinančno pomoč tudi na Gruzijo in Armenijo. Sodelovanje s predsedujočim zadevnega odbora je imelo za posledico predloge teh amandmajev oziroma predlogov sprememb, ki so bili soglasno sprejeti v odboru. V zvezi s tem lahko še rečemo, da nasprotujemo kratkemu roku, ki je dan na voljo, zato da se odzovemo na predloge komisije. Odbor je imel le malo časa za razpravo o teh zadevah. Več časa bi potrebovali, kaj ti gre za pomembne točke na dnevnem redu. S tem pa ne mislim, da bi, da kolegi in sam nimamo pomisleko glede sporazumov, ki so nam bili predlagani. V drugačnih okoliščinah bi podali predloge sprememb in na nje navezali neke pogoje za to, da bi se povečala transparentnost sebine in samega izvajanja teh sporazumov. Že zaključujem, gospa predsedujoča, ampak lahko samo še rečem, da. Če bi bilo tako, potem ne bi sklenili teh sporazumov zdaj. V luči teh izjemnih okoliščin in strateškega pomena teh dveh držav, tudi za Evropsko unijo in za našo evropsko sosedsko politiko, pozivamo se, in to je moj zadnji stavek, gospod predsedujoče, torej pozivam se, da sprejmemo ta dva sporazuma za dodelitev makrofinančne pomoči Gruziji brez predlogov sprememb. Brez sprememb. Hvala lepa, gospod Moreira, in čestitam za to, da ste se prvič oglasili. Zdaj pa gospod Ramsdorf, dve minuti. Hvala lepa. Razprava o tejto spravi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Imeli smo v zadevnem odboru že razpravo v zvezi s tem predlogom. Predlagali smo poenostavljen postopek za sprejetje, saj gre za zelo nujno temo. Tukaj govorim predvsem o dodelitvi makrofinančne pomoči Srbiji, ki je osrednje gospodarstvo na Balkanu. Več razlogov je za to, da naj pomagamo tej državi ki se tudi namrava pridružiti Evropski uniji. Pomagati moramo tej državi zdaj v tem času, ko smo priča veliki finančni nestabilnosti. Tudi inflacija je precejšnja v tej regiji in to so posledice iz preteklosti. Veliko je tudi okoljskih težav zaradi bombardiranja NATO-vih sil. Obstajajo pa tudi humanitarni problemi, saj kakšnih 750 tisoč beguncev živi v Srbiji in ti begunci so prišli iz preostalih ozemelj nekdanje Jugoslavije oziroma Zahodnega Balkana. Vse to pa odkriva številne strukturne pomankljivosti srpskega gospodarstva. Samo bombardiranje je vodilo k zmanjšanju kmetijske proizvodnje in posledično je to vplivalo tudi na izvoz in zunanje trgovino. V času žetve lani je prišlo do težke situacije, kar je prav tako poslabšalo stanje gospodarstva v Srbiji. Izjemno pomembno je, da pospešimo dodelitev pomoči, zato da bi lahko s prvim obrokom začeli že v začetku naslednjega leta predsedujoči našega odbora je tudi predlagal poenostavljeni pospešeni postopek, ki bi koristil tudi sosedom Srbije, ključno z državami, ki niso članice Evropske unije, kot so Hrvaška, Bosna in Hercegovina, ampak sta zaenkrat to še kandidatki, ki bi želeli postati članice Evropske unije. To pa bi pomagalo tudi državam, ki so že članice Evropske unije se jih lahko ogrozi nestabilnost v Srbiji, pa naj gre za Bolgarijo ali Romunijo. V interesu povečanja stabilnosti v tej državi in povečanja notranje stabilnosti v Srbiji in v luči krepitve celovitosti Srbije predlagamo, da se to spreme v pospešenem, poenostavljenem postopku. Hvala. Hvala lepa. Naslednja. Govornica je, je govornik, je gospod Sögr. Hvala, gospod predsedujoča. Jaz bi želel predstaviti poročilo o makrofinančni pomoči Bosni in Hercegovini. Podobno kot komisija, predstavlja v svojem poročilu, je tudi Bosna in Hercegovina bila zelo prizadeta zaradi svetovne gospodarske krize. Stanje je resno. Jasna pot je treba najti iz te krize. Prav zato je Bosna in Hercegovina zaprosila za pomoč Evropske unije in sicer je komisija zagotovila to pomoč v višini približno 100 milijonov evrov, ki naj bi se izplačala v dveh obrokih leta 2010. Zdaj pa se moramo odločiti, ali bomo to prošnjo podprli ali ne. Po eni strani bi lahko rekli, zakaj ne bi počakali na začetek uveljavitve Lizbonske pogodbe in obravnavili to v okviru navadnega zakonodajnega postopka. Po drugi strani pa se zavedamo vedno, vedno večjega pomena našega dela, ki bo še večji po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Menim, da moramo, da moramo v parlamentu pokazati, da smo zavezani temu, da bomo pomagali državam Balkana. In če smo zavezani temu, moramo pokazati, da smo že zdaj pripravljeni dati pomoč tem državam, ne pa nekoč v prihodnosti. Odbor za mednarodno trgovino je na predlog, ki je bil podan, predlagal, da naj bi sprejeli to dodelitev makrofinančne pomoči Bosni in Hercegovini v okviru poenostavljenega postopka. Naš odbor se je soglasno strinjal s tem in zdaj vas pozivam, da to storite tudi vi. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo komisiji, komisarju Simu Kalasu. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Najprej, gospe in gospodje, Naj povem, da komisija pozdravlja konstruktiven pristop parlamenta glede procesa sprijetja predloga komisije za makrofinančno pomoč za štiri partnerske države - Armenijo, Gruzijo, Srbijo in Bosno in Hercegovino. Komisija tudi ceni to, da se je Evropski parlament odločil za postopek, ki omogoča, da že jutri začnemo z izvajanjem teh poročil brez sprememb k tem predlogom. Parlament bo s tem omogočil, da bo komisija sprejela v naslednjih dneh pomembne ukrepe za izvazumov in programov. Makrofinančna pomoč je vsekakor po svoji naravi kratkoročni instrument za odziv na gospodarsko in finančno krizo in običajno so potrebne hitre dejavnosti in dejanja. Zato je dobro, da bomo že danes preučili, kateri so ti možni ukrepi za Armenijo, Gruzijo, Srbijo in Bosno in Hercegovino, ki so bile najbolj prizadete zaradi posledic svetovne gospodarske krize. To je vplivalo na njihovo, njihov, njihovo raven razvoja. Zato potrebujejo programe za prilagoditev te krizi. In to so bili programi mednarodnega denarnega sklada. In zato so zaprisile tudi te države za pomoč Evropske unije. Zato smo se odločili za makrofinančno pomoč v teh državah. Tu gre za instrument makrofinančne pomoči, ki bo tudi v prihodnje uveljavil v okviru Lizbonske pogodbe, vendar pa bo Lizbonska pogodba zahtevala navaden zakonodajni postopek, ko gre za makrofinančno pomoč z enakim vplivom parlamenta in komisije. Dolgotrajni zakonodajni postopek pa bi pomenil tudi dolge razprave med različnimi institucijami in to ni primerno za izvedbo makrofinančnih instrumentov in za pomoč v krizi. Zato komisija meni, da je res pomembno, da zdaj preučimo, kako bomo obravnavali makrofinančno pomoč v prihodnje, zlasti v okviru nove lizbonske pogodbe in to bi si želeli narediti skupaj v tesno sodelovanju z Evropskim parlamentom, zato da bi se zagotovili, da bodo naslednji predlogi za makrofinančne pomoči obravnavani na način, ki bo hiter in ki bo omogočil, omogočil hiter odziv na krizne razmere. Obenem pa želimo seveda tudi upoštevati eh, določila, ki jih zahteva Lizbonska pogodba. Mogoče bi bila dobra rešitev okvirna uredba, ki bi urejala makrofinančne pomoči in zadevne instrumente na tehnični ravni. Tak eh, okvirna uredba bi imela lahko bistvene prednosti pri obravnavanju teh posledic. Ampak dokler nimamo take okvirne uredbe, bodo programi za makrofinančne pomoči odločani v postopku soodločanja skupaj z Evropskim parlamentom. Predli, predlogi, naprimer za Ukrajino, o katerih bomo govorili k malu, bo preskus, bo test, kako bodo ti postopki soodločanja delovali v prihodnje. Ampak upamo, da bomo prišli do dogovora k malu in hitro. Na koncu pa naj še rečem, da hvala, da se strinjate s tem, da naj bi izboljšali tudi pretok informacij v zvezi s programi makrofinančne pomoči. Hvala za prizadevanja, za to, da naj bi vam dodelili čim več informacij v zvezi s tem. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa posamezne skupine. Najprej gospod Kutaš, socialisti in demokrati. Dve minuti in pol. Izvolite. Mulțumesc, doamna președinte a dori în primul rând să i felicit pe raportori. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej čestitam poročevalcem za njihovo delo. In pozdravljam te pobude Evropske komisije in sveta v zvezi z makrofinančno pomočjo za Bosno in Hercegovino in Srbijo. Ta makrofinančna pomoč prihaja v težkih časih za te države. V 90-ih letih so šli skozi težke čase, skozi vojne konflikte in zdaj poteka rekonstrukcija, obnova v teh državah, ki pa se je zaustavila zaradi najnovejše svetovne gospodarske krize. Stopnja brezposobnosti je na visoki ravni in zato so investitorji omejili vlaganja v številne vzhodnoevropske države. Srbija je bila močno prizadeta zaradi tega. Ni več rasti, dolgove pa je treba povrniti. Zato so se potrebe po zunanjem financiranju še povečate, povečale. Pomoč iz Evropske unije prihaja v pravem času, zdaj, ko so zunani, oziroma ko so proračunski primankljaji zelo visoki in ko, so, ko se prihodnost kar precej črno. naslednjih treh trimestrih naj bi poskusili zmanjšati posledice te krize, ki prihaja ob slabem, slabem času za to regijo. Zato pozdravljam te predloge za makrofinančno pomoč in menim, da so nujni za to, da se konsolidira območje, ki je šlo skozi hude čase in je zdaj situacija tam zelo krhka. Evropska unija mora pomagati tem državam, ki si želijo postati članice Evropske unije. Povdariti želimo tudi dejstvo, da ta finančna pomoč je nujna. Prav zato, ker je to nujno, pa mora imeti to prednost pred postopki, ki so povezani z Lizbonsko pogodbo. Zato podpiram predloge obeh poročevalcev, da naj ne bi prihajalo do zamud zaradi postopkovnih odločitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednjega govornika ni tukaj. In zato dajem besedo gospodu Kutasu. Dve minuti. Jesteśmy odpowiedzialni za. Hvala lepa gospa predsedujoča. Kot članice Evropske unije smo vse države članice odgovorne za situacijo v Gruziji. In ta rezolucija nas opominja na dejstvo, da je bila situacija pred konfliktom zelo dobra, kajti do poslabšanja gospodarske situacije je prišlo po konfliktu leta 2008. Gruzija je država, ki si želi sodelovanja z Evropsko unijo in v prihodnje, enkrat v prihodnje, želi imeti tudi sama možnost evropske perspektive. Naj vas upozorim še na to, da so ruske sankcije in eh, splošna situacija privedle do tega, da se sedaj Gruzija ne more eh, normalno razvijati. In to je še en dodatni razlog za to, da Gruzija dobi to makrofinančno pomočič. Moramo ukrepiti proračun Gruzije, tako da se bo lahko razvijala, gospodarsko razvijala v skladu s svojimi ambicijami. Če pa le mogoče, bi pa to pomoč morali še povečati. In zato je tukaj ključno vprašanje to, da zagotovimo to pomoč Gruziji že letos. Zaradi postopkovnih težav ne moremo odlagati te pomoči in, in postopkovni problemi ne smejo preprečiti Gruziji dobiti pomoči še letošnje leto. In zato je naša obveznost to pomoč zagotoviti, zlasti če uh, upoštevamo, da uh, ciklus še ni končan. če tega ne bomo mogli zagotoviti kot Evropska unija, potem eh, tudi ne bomo mogli izvajati pritiska na odnose med Rusijo in Gruzijo. Govorniki in tukaj dobi besedo gospod Poreba za eno minuto, izvolite. E- Gospa predsedujoča, makroekonomska pomoč, ki jo predlaga komisija za Gruzijo, Armenijo, Bosno in Hercegovino in Srbijo, predstavlja korak v pravo smer. Vendar pa obseg te pomoči ni zadovoljiv, zlasti, ko govorimo o Gruziji. Naj bi dobila 47 milijonov evrov, to pa v kontekstu problemov, ki jih ima v kontekstu gospodarske krize in pa upoštevajoč tudi posledice vojne z Rusijo, ki je gospodarstvo še nadaljne oslavila, če upoštevamo vse te stvari, ta pomoč ni zadostna. Države, kot so Gruzija, Armenija, Kazastan, Azerbejdžan, so pomembne ne samo politično, ampak tudi strateško, zlasti v eh, zvezi z varno oskrbo z energijo, kajti sedaj se bodo tudi odločali o tem, kako se bo diversificirala dobava energije. In zato moramo tem državam dati pomoč in zagotoviti razvoj. Če mi tega ne bomo naredili, bo to storila Rusija. Te države so namreč strateško pomembne tudi za Rusijo. Zato se mi zdi predlog komisije dober in konstruktiven, ampak samo obseg finančne pomoči je nezadosten. For the sketch... Najlepša hvala. Postopek HDI, priteknite mojo pozornost, da nišče ne želi besede. Zato ponovno dam besedo komisarju Kalasu, ki bo govoril v imenu komisije. Izvolite. Hvala, predsednik, honorable members, thank you very much for your Hvala, gospa predsednica, članice in člani. Najlepša hvala za vaše komentarje. Vsi poznate našo sosedsko politiko in v veliki meri je v okviru te sosedske politike mogoče zagotoviti finančno pomoč našim sosedam, ki so v težavah. Zato sem zelo zadovoljen, ko slišim, da člani parlamenta soglasno podpirajo ta predlog komisije in da delajo vse, da podpremo sosedske države. Eden od spoštovanih članov je omenil, da nas postopkovni, pod, eh, postopkovni detalji ne smejo ovirati, ampak vseeno so postopki pomembni, takrat, ko gre za denar. Vedno moramo imeti ravnotežje med postopki na eni strani in cilji na drugi. Zato moramo istočasno spoštovati jasna pravila, in biti učinkoviti pri zagotavljanju pomoči. V bližnji prihodnosti bomo razmislili o tem, kako razviti nek okvirni sporazum ali okvirno uredbo, tako da bi imeli en zakonodajni okvir za zagotavljanje take pomoči in potem bo mogoče pomoč nuditi tudi hitreje. In to je eh, glavni problem danes. Namreč odločati se moramo v vsakem primeru posebej in to pomeni veliko postopkov, v naši Evropski uniji. Torej, to je ključna stvar, okvirna uredba in potem eh, tudi hitro odločanje. No, kar pa zadeva obseg pomoči, vedno so tu eh, omejitve, ki jih določajo države članice. In žal bo vedno tako. Možnosti pomoči bodo vedno omejene. Hvala lepa, kaj ti moramo upoštevati tudi na te proračune. Nun erhalten noch einmal die Berichterstatter das Wort. Najlepša hvala, sedaj ponovno beseda poročevalcem, gospod Moreira za dve minuti. Eh, eh, hvala lepa. Dovolite mi, da izkoristim to priložnost in povem tri zaključne misli. Prvič, makrofinančna pomoč omenjenim državam je upravičena iz dveh razlogov. Najprej zaradi politične vrednosti, to je nekaj, kar bo Evropski uniji zagotovilo določen prestiž in to bo prispevalo tudi k dobri sosedski politiki. Ravno tako ta pomoč prispeva k gospodarski in socialni stabilnosti sosedskih držav. Pomoč bo tudi pomagala pri razvoju in utrditvi demokracije. To je pa vsekakor tudi predpogoj za politično stabilnost znotraj Evropske unije. Moja druga zaključna misel. Makrofinančna pomoč mora biti tesno povezana z dvema stvarema. Prvič, pomoč mora biti namenjena reševati začasne probleme v državi in drugič te države teh sredstev ne smejo uporabljati za namene, ki niso v skladu z našo politiko, ne smejo teh sredstev uporabljati za vojaške namene. In tretjič, zelo pomembno bi bilo imeti splošni okvir, ki bi urejal dodelevanje makro po, eh, makrofinančne pomoči in zato pozdravljam predlog komisarja Kalasa, ki je govoril o takem okviru in upamo, da bo prihodna komisija to obljubo tudi izpolnila in da bomo kvalo imeli okvirno uredbo o makrofinančni pomoči. Hvala lepa. Hvala, gospod Ransdorf, pravno tako za dve minuti, izvolite. Ja, se bodo snažiti biti uh, eh, veliko. Najlepša hvala. Poskušal bom biti zelo kratek. Neki veliki pisatelj je nekoč rekel, da so države Balkana vedno prevzemale več eh, zgodovinske odgovornosti, kot so jo pa lahko prenesle. In isto velja tudi za Kaukaz. Tudi države na Kaukazu so prevzemale več zgodovinske odgovornosti, kot so jo pa lahko prenesle. In zato se nam zdi, da je v, za nas dobro, da tem državam pomagamo. Brez eh, Balkana Evropska unija ni popolna. In mislim, da če so se Srbi še nedavno šalili s tem, ko so rekli, da so njihovi edini prijatelji eh, Grki, lahko rečemo, da imajo še enega prijatelja, to je pa Evropski parlament. Hvala, gospod Šogor, za dve minuti ob koncu. Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča, gospe in gospodje. Vse te štiri države, katerim komisija. Eh, namerava dodeliti finančno pomoč, so zelo trpele zaradi finančne in gospodarske krize. Njihovo gospodarstvo je zelo šipko in jasno je, da je treba najti izhod iz te krize. V primeru Gruzije je predlagana pomoč v znesko 47 milijonov evrov v obliku nepovratnih sredstev namenjena podpori oživljanju gospodarstva, kajti ta eh, država je veliko trpela od uh, vojaškega konflikta za Rusijo in trpela tudi zaradi globalne krize. 100 milijonov evrov za Armenijo naj bi takoj vplivalo na eh, plačilno bilanco eh, Armenije in bi tako ta znesek tudi prispeval k odpravi finančnih problemov. Ravno tako bi tako eh, bilo mogoče financirati finančni deficit. Eh, E, Srbija tudi trpela zaradi gospodarske krize, vendar pa je tam politična stabilnost že vzpostavljena. To je potencijalna kandidatka za članstvo v EU, podpisala je že e, sporazum o stabilizaciji in pristopu in zato bi Eh, ji morali tudi pomagati. Potem politično, Bosna in Hercegovina je tudi potencijalno kandidatka, tudi ona je podpisala stabilizacijsko-asociacijski eh, sporazum in je zato v interesu EU, da se ji pomaga. Kot Evropski parlament moramo dokazati svojo odgovornost in politično voljo ter zagotoviti tem državam to makrofinančno pomoč, ki jo potrebujejo sedaj. In to je dosti bolje, kot pa da razpravamo o tem eh, po običajnem postopku. V imenu svoje skupine eh, ALS predlagam, da se eh, predlog za pomoč tem državam sprejme sedaj in zato prosim tudi kolege, da ta predlog podprejo. Hvala lepa. Najlepša hvala. S tem smo zaključili skupno razpravo. O poročilih bomo glasovali jutri ob 12. uri. Spoštovane kolegice in kolegi, tukaj bom na kratko prekinila sejo, kar bo sedaj predsedoval predsednik Buzek. In potem bomo nadaljevali. Hvala.